Eh, poslanec Richard Sulik je zapustil skupino Alde in se pridružil skupini IKR s eh, veljavnostjo z 8. oktobrom 2014.